Kolegice in kolegi, pozdravljeni. 12 minut zamujamo, predlagam, da začnemo z današnjo sejo. Prva točka. Če nimate komentarjev, bomo dnevni red sprejeli. Druga točka. Nekaj sporočil za vas. 8. oktobra so koordinatorji sprejeli priporočilo za gospoda Borela, ki je kandidat za podpredsednika komisije in komisar za močnejšo Evropo. In kar zadeva portfelj za širitev, v zvezi s tem še nimamo datuma za naslednje zaslišanje. Predsednik Sasoli je danes povedal, da bi lahko prišlo do zamude pri potrditvi nove komisije do 1. decembra, zato ker morajo države članice imeti dovolj časa, da predložijo svoje kandidate. Ko bomo dobili tri kandidate, bo Evropski parlament lahko nadaljeval z oceno. Takrat bomo lahko določili datume za zaslišanje. Konferenca predsednikov bo zasedala v sredo ob treh. Spregovorili bomo o tem, kakšno je trenutno stanje v zvezi z zaslišanjem in kaj storiti. V prihodnosti sekretarjat vas bo obvestil, takoj ko bomo vedeli kaj več. Tretja točka, sporočilo predsednika o sklepih koordinatorjev. V skladu z členom 214 poslovnika je zapisnik koordinatorjev na voljo na spletni strani odbora AFED, skupaj z vsemi drugimi dokumenti za to sejo in sklepi koordinatorjev bodo priloženi tudi zapisniku današnje seje. Četrta točka. No, četrto, peto, šesto in sedmo točko bomo obravnavali skupaj, kajti to zadeva sporozum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Socialistično republiko Vietnamom. Govorili bomo tudi o zaščiti naložb. Odbor oziroma pododbor za človekove pravice je zahteval to razpravo in to v sodelovanju z odborom AFET. Gospa Lima sedi v obeh odborih, zato bo ona zdaj predstavila kratki delovni dokument, ki bo služil kot osnova za štiri njena mnenja. Gre za torej, sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Vietnamom. Druga dva, pa zade, druga dva sporozuma pa zadevata sporozum o zaščiti naložb med Evropsko unijo in Vietnamom socialistično republiko Vietnam. Postopkovno vprašanje, izvolite. Gospod predsednik, hvala, hvala, da ste sprejeli to postopkovno vprašanje. Zdaj imamo prvo sejo odbora AFED v Evropskem parlamentu. Govorimo o sosedi, Evropske unije, namreč Turčija. Turčija bo, je napadla svojo sosedo Sirijo in Turkom dajemo veliko denarja. Tisoči turških vojakov so na poti v Sirijo in tam izvajo masakre. Mislim, da ne bi bilo prav, če bi počeli preprosto vse po starem. Mislim, da moramo obsoditi to invazijo strani odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu. Evropski državljani ne bodo razumeli, če bomo mi opravljali pač svoje delo in se ne bomo ukvarjali z aktualnimi zadevami. Gre tudi za vprašanje NATO. Ena država NATO izvaja to agresijo in mislim, da ne bi bilo prav, če se odbor za zunanje zadeve ne bi izrazil v zvezi s tem vprašanjem. Hvala. No, ni vse po starem, to vam povem kar takoj, z Federico Mogherini, visoko predstavnico za zunanje zadeve, sem v stiku. Jutri bo v Luksemburgu zasedanje ministrov za zunanje zadeve in in kabinet sem prosil, da takoj, ko bomo vedeli, kaj bodo povedali ministri za zunanje zadeve v Luksemburgu, me o tem obvestijo. Lahko to povem tudi vam, seveda, tekom te seje. Želeli smo tudi govoriti s kom iz Evropske službe za zunanje za delovanje v zvezi s tem in to danes, ampak ker danes poteka zasedanje v Luksemburgu, to najverjetneje ne bi bilo izvedljivo. Sprejel sem vaš komentar, vem, da nekateri kolegice in kolegi pobirajo tudi podpise. Več političnih skupin je že podalo svoje izjave. Torej, takoj, ko bomo dobili podatke in informacije od visoke predstavnice, vam bom povedal več o tem in to bo prav gotovo na dnevnem redu na eni od naslednjih sej ali pa morda že kar na naslednji seji. Danes pač poteka naša seja usporedno za zasedanje ministrov za zunanje zadeve seja v Ukrajini oziroma v Luksemburgu še vedno poteka. Naš ukrajinski gost je še vedno v Luksemburgu. Morda bomo dobili več informacij od eh, predstavnika Ukrajine ali pa Severne Makedonije. Bomo videli. Še eno postopkovno vprašanje. To je nova tradicija v odboru AFET. Izvolite, tudi vi. je vais tellement vite au point 3, mon point d'ordre. Tretja točka. Na seji koordinatorjev je bilo podeljenih 13 poročil o, sosed, o soseščini in postopkih pridružitve EU. 13 poročil je šlo v tri skupine. EKR, GUE in ID so skupine, ki niso dobile nobenega poročila. To sem povedal že predsedniku, to sporočilo sem poslal že tudi predsedniku parlamenta, namreč, gospod Marijani, poslali ste mi že to elektronsko pošto. Elektronsko pošto sem prebral in osnutek odgovora sem tudi že videl. Smo že poslali odgovor skupini ID? Odgovor smo vam že poslali. To je francosko-nemška učinkovitost. Upam, da se bomo potem šli tudi enakost. Povedal sem vam vse argumente. To odločitev so sprejele politične skupine. Veste, kakšno je pravilo? Skupine se lahko dogovorijo med seboj. Razumem vas. Na sestanku koordinatorjev sem podal tudi komentar v zvezi s tem, ampak pisni odgovor vam bomo posredovali. Morda lahko preverite, ali ste pošto že dobili. Dobro, bom počakal še en dan. Kolega Marijani, na naslednji seji koordinatorjev lahko spet spregovorite o tem. Prav? Še kdo, še kakšno postopkovno vprašanje? Ne, prav. Četrta točka. In besedo ima Izabel Visler Lima. Hvala. Preden začnem. želim povedati, da ne moramo danes nadaljevati po starem. To, kar se dogaja v Siriji, je res nekaj grozovitega. Kolegice in kolegi, predstavljam osnutek mnenja o sporazumu o prosti trgovini med EU in Vietnamom in sporazum o zaščiti naložb med EU in Vietnamom. Oba sporazuma predstavljata pomemben mejnik v odnosih med EU in Vietnamom. Povezavo smo že vzpostavili, ker smo podpisali sporazum o partnerstvu in sodelovanju in prostotrgovinski sporazum. Oba partnerja sta se zavezala, da bosta izpolnila obveznosti na področju človekovih pravic. Prostotrgovinski sporazum bo korak naprej. Zagotovili bomo tesnejše trgovinske odnose z ASEANom in to bo predstavljalo vzorec za prihodnje sporozume z razvijajočimi se državami. Vietnam je pomemben v ASEANu in jugovzhodni Aziji. Kar zadeva dobro upravljanje podnebne spremembe, ekonomski in socialni napredek in tudi boj proti terorizmu, tukaj je Vietnam v ospredju. Vietnam, Vietnam izvaja reforme, še posebej, kar zadeva pravice delavcev, okolje in eh, cilje trajnostnega razvoja in tudi priporočila mednarodne organizacije za delo spoštujejo. No, vseeno me skrbijo človekove pravice v tej državi, zlasti izvajanje smrtne kazni. Vietnam mora zdaj najprej uvesti moratorij, potem pa preklicati smrtno kazen. Trgovina in trajnostni razvoj sta pomemben del tega sporazuma, zato moramo sporazum in stanje v Vietnamu redno ocenjevati. 13. člen sporazuma določa vzajemen pristop na osnovi skupnih interesov in vrednot. Upoštevati je treba razlike v državah in razlike v razvoju. Mislim, da moramo imeti ustrezni mehanizem, ki bo uspešno naslovil odprta vprašanja. 13. člen je torej pomemben in odbor za trgovino in trajnostni razvoj mora obravnavati ta vprašanja. Če zadeve ne bodo rešene, potem moramo imeti še en mehanizem, na osnovi katerega bodo deležnice lahko svoje pomisleke naslovile na neodvisni odbor, ki bo potem presodil. Mislim, da ta sporazum zagotavlja dovolj napredka, zato da bomo izboljšali stanje na področju človekovih pravic. Ti kanali morajo ostati odprti in še naprej bomo lahko torej opozarjali na kršitve človekovih pravic. Kar zadeva sporozum o zaščiti naložb, gospodarski razvoj in multilateralizem sta pomembna za izboljšanje življenja ljudi. Namen Sporazuma o zaščiti naložb je okrepiti odnose med EU in Vietnamom v skladu s ciljem trajnostnega razvoja. Prav tako želimo spodbujati odnose med tema državama, spodbujati standarde na različnih področjih. Kar zadeva zaščito človekovih pravic, želim izpostaviti 35. člen partnerstva o sodelovanju med EU in Vietnamom. Državi sta se zavezali, da bo sta še naprej spodbujali človekove pravice, vključno z instrumenti za zagotavljanje človekovih pravic, pri katerih sta partnerici. Prav tako bomo lahko v okviru tega izpostavljali probleme na področju človekovih pravic. Dvigniti želimo standard življenja in spodbujati gospodarsko rast. Okrepili bomo tudi pravno državo, dobro upravljanje in trajnostni razvoj ter spoštovanje človekovih pravic v Vietnamu. Evropski uniji bomo tudi dali možnost, da spodbuja mir in stabilnost v tej regiji. Zato mislim, da bi bilo dobro, če bi podelili soglasje za ta sporozum. Glede na to, da so mnenja omejena, da je število znakov omejeno, bom podala nekaj predlogov sprememb. Hvala sekretarjatu, osebju v skupini ELS, pa tudi svojim asistentom. Veselim se že sodelovanja z vami. Hvala. Hvala, Izabel Wieseler Lima. Nekaj minut še imamo, preden bo z nami zunani minister. Republike Severne Makedonije. Gospod Kocu, a tam le ste, gospod Koculino, izvolite. Hvala lepa. Govorim v imenu poročevalca v Senci. Nekaj predlogov sprememb bomo uložili. Izpostaviti želimo kršitve človekovih pravic in pomankanje jamstev, skrbi nas ustrahovanje in tudi aretacije ter usmrtitve. Sindikalisti, borci za človekove pravice, okoljevarstveniki, ti ljudje so pod velikim pritiskom. Prav tako ni dovolj jamstev za trajnostni razvoj in mislim, da tudi ni ustreznega načrta za nadaljevanje razvijanja odnosov. Želimo si, da bi bil mehanizem spremljanja bolj strok, kajti v tej državi so tudi politični zaporniki, želimo si, da bi bili nacionalni organi za človekove pravice v Vietnamu neodvisni, prav tako si želimo, da ratificirajo različne konvencije in mednarodne sporozume. To je pogoj za to, da podamo soglasje za ta sporozum. Komisijo pozivamo, da izvede nekaj teh korakov, preden bo sporozum začel veljati. Skupina socialistov, kakor sem povedal, bo uložila nekaj predlogov sprememb v tej smeri in upam, da bomo lahko sodelovali s poročevalko. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Gospod Rejusen, EKR. Eh, dank u wel, voorzitter. En ook dank aan collega Wiesler-Lima. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospe Lima, za osnutek mnenja. Ona res izpostavlja prave elemente v zvezi z pomisleki na področju človekovih pravic. V Vietnamu so komunisti vsemogočni. Od leta 1954 niso imeli svobodnih in poštenih volitev, prav tako ni svobode tiska, svoboda veroizpovedi in svoboda izražanja so vse pod pritiskom. Kristijane obravnavajo kot nevarne outsiderje, one naj bi bili grožnja državi, prav tako jih izključujejo iz vsakodnevnega življenja in to je realnost v Vietnamu leta 2019. Mislim, da mora Evropska unija storiti več na tej ravni. Mislim, da bi morali mnogo močneje ukrepati proti Vietnamu v zvezi s tem. Prostotrgovinski sporozum z Vietnamom uvaja dialog na področju človekovih pravic. To je lepo in prav. Vprašanje pa je, ali je to dovolj. Morda ni dovolj, da samo govorimo o tem, o človekovih pravicah v prostotrgovinskih sporozumih, bi morda morali poskusiti poskrbeti, da bodo vključene bolj obvezujoče zaveze na področju človekovih pravic. O tem želim govoriti. Hvala. Well, Hvala. Gospod Galer, izvolite. Hvala. Gre za prostotrgovinski sporozum in sporozum o zaščiti naložb. Ta dva sporozuma gre sta z roko v roki, običajno. Če si kdo zastavlja vprašanje, ali bo zdaj država postala demokratična, potem je odgovor ne. S prostotrgovinskim sporozumom ne bomo končali vladavine ene stranke v tej državi. To, kar si mi želimo na področju demokracije in človekovih pravic, je nedosegljivo samo s pomočjo tega sporazuma. Ampak vprašanje je, ali imamo več možnosti, če tega sporazuma ne sklenemo. Po mojem je tudi tukaj odgovor ne. S tem sporazumom bomo imeli več referenčnih točk, na osnovi katerih bomo lahko govorili, z Vietnamom. In na področju človekovih pravic, na področju pravic delavcev, na področju zaščite okolja bomo lahko uporabili te referenčne točke v svojo prid. Sveda, razmere ne bodo kar idealne, vsaj ne na začetku, ampak šest od osmih konvencij Mednarodne organizacije za delo je bilo ratificiranih. In na to se lahko sklicujemo v dialogu, ki bo potekal. Tudi na področju človekovih pravic, naprimer. Tudi na področju zaščite okolja so predvidene daljnosežne reforme in pri pretehtanju, ali naj bi sprejeli ta sporozum ali ne. Mislim, da je bolje, da konec koncu tak sporozum imamo, kot pa da ga nimamo. Zato lepo prosim za podporo. Hvala. Hvala. Gospa Luazu, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Mihajl Galer, tam bom nadaljevala. Vemo, kakšna je politična situacija v Vietnamu, to ni nič novega. Novo pa je to, da lahko zdaj mi kot EU tam spodbujamo svoje vrednote, tako na področju trajnostnega razvoja kot človekovih pravic. Ne smemo zavrniti podpisa tega sporazuma, zato ker bi to pomenilo, da bi potem Vietnam sprejel partnerske odnose s kakšnimi drugimi državami, ki ne delijo naših vrednot. Naprimer, vključena je tudi možnost, da odpovemo ali prekličemo ta sporozum, če pride do velikih kršitev. Sama imam še nekaj pomislekov v zvezi z tem, kako so sestavljeni ti sporozumi. Včasih so na meni dobri, ampak ni dovolj dobro poskrbljeno, da bi lahko mi res dosegli svoje mi smo še vedno najbolj privlačno gospodarsko območje, ki lahko izvaža svoje urednote in načela. In mislim, da bi bilo zelo slabo, če ne bi ratificirali tega sporozuma, kajti Vietnam bi potem lahko sklenil partnerske odnose z državami, ki nimajo enakih pogledov kot mi na področju trajnostnega razvoja in človekovih pravic. Hvala. Hvala lepa gospod Riviera, Rivier za ide. Izvolite. Hvala. Vietnam je platforma za izvoz določenih kitajskih izdelkov. Sprejetje takšnega sporozuma bi bila voda na mlin kitajski, zato ker bi potem one lahko brez ovir izvažali v EU ampak uh, želim se vrniti k nečemu drugemu, namreč problemi na področju človekovih pravic v Vietnamu. Od, odbor želim opozoriti predvsem na težave na področju svobode veroizpovedi. Dan danes so predvsem kristijani najbolj na udaru v Vietnamu. navajeni smo, da so kristijani kje druge v težavah, ne pa v jugovzhodni Aziji. V Vietnamu sedi tudi oseba, ki je ena prvih ali oseb, ki je že najdlje zaprta zaradi vesti. Vietnam ne daje nobene svobode veroizpovedi in to moramo upoštevati pri svojem razmisleku. Hvala. Hvala lepa nihče drug ni prosil za besedo. Isabel Wiesler Lima, izvolite. Hvala, hvala za vse komentarje. Sporozum je bil podpisan, mi pa imamo pač omejene možnosti posredovanja tukaj. Mi bomo seveda poskusili uporabiti vse možnosti, ki jih imamo, da zadeve izboljšamo, ampak sporozum je podpisan. Če bi pod vprašaj postavili ta sporozum, potem bi ogrozili sporozum v celoti. Hvala za vaše komentarje. Vesela sem, da. Bomo še naprej sodelovali z vsemi tistimi, ki želijo pač doseči napredek v zvezi s tem sporozumom. Hvala hvala lepa. Povedali so mi, da je tukaj tudi predstavnik GD za trgovino. Gospod Dali in gospod Bert sta tukaj. A želite na kratko spregovoriti? Daily uh, Daily okay. Gospod Daly. Hvala. Hvala, gospod predsednik. Hvala, da ste nas povabili sem. To je res zanimiva razprava. Odnosi med EU in Vietnamom se v zadnjih letih izboljšujejo in tudi pri pogajanjih o sporazumih to lahko vidimo, vključno z tistima dvema, ki jih danes obravnavate. Kasneje, ta teden upamo, da bo visoka predstavnica prav tako podpisala sporazum o prosti udeležbi na trgu in Vietnam bo lahko sodeloval v nekaterih obramnih misijah EU v prihodnosti. To pomeni, da se naši odnosi torej razvijajo. To je zelo pomembno za dvostranske odnose z Vietnamom, pa tudi z regijo, kaj te je. Vietnam ima pomembno vlogo v ASEANu, naslednje leto bodo predsedovali temu klubu. Vendar zadeve niso samo rožnate, v Vietnamu je kar nekaj napetosti in bojev med tistimi, ki so bolj odprti, bolj liberalni in tistimi, ki so bolj zaprti, bolj konzervativni in bolj trdi. To velja za vlado, pa tudi za stranko. To vpliva tudi na pogajanja in vidimo, da lahko s takšnimi sporozumi pomagamo reformistom, pomagamo tistim, ki so bolj odprti in ki si želijo, da bi tudi Vietnam bil bolj odprt. To je zelo pomembno, zato ker nam to daje več možnosti, da širimo svoje vrednote. To so omenili tudi nekateri poslanci, da torej na nek način vplivamo na Vietnam. Problemov je veliko, to je jasno, Vietnam je zelo široko območje, problemov je veliko, dialog na področju človekovih pravic imamo. To ta dialog nam omogoča, da govorimo o zadevah z vlado, o katerih sicer ne bi mogli govoriti. In več kot je instrumentov, več kot je orodi, več imamo vpliva. Omenjene so bile konvencije ILO ali Mednarodna organizacija za delo in to nam je prav gotovo pomagalo tudi v prostotrgovinskem sporozumu. To nam bo pomagalo tudi v prihodnosti, ko bomo govorili o izvajanju sporozuma o zaščiti naložb in prostotrgovinskega sporozuma. Vietnam se hitro razvija in to seveda sabo prinese napetosti, zato ker Vietnam odpira svoje gospodarstvo. To pomeni, da bo civilna družba morala imeti več prostora in to pomeni tudi, da bo treba urediti uporabo interneta in družbenih medijev prilagoditi bo treba tudi vprašanja svobode izražanja. Naprimer. To so nova in težka vprašanja za Vietnam in upamo, da bomo lahko z različnimi sporozumi in orodji Vietnam spodbudili k temu, da bodo bolj spoštovali človekove pravice in da bomo te probleme pomagali odpraviti. Hvala. Hvala za pa gospod Bert iz GD za trgovino nekaj komentarjev. In eh, v umestnem času se nam je že pridružil ministr za zonanje zadeve Republike Severne Makedonije, gospod Dimitrov. Izvolite, no, kratek bom. Veliko zadev je bilo že omenjenih, oba sporazuma sta bila podpisana konec junija in to je pomemben mejnik v naših odnosih, podjetja in državljani EU bodo prvič imeli preferencialni dostop do živahnega gospodarstva, kjer je skoraj 100 milijonov ljudi in tudi gospodarstvo se hitro razvija. To bo osnova za nadaljnje bogatenje odnosov na gospodarski in drugi ravni in to bo spodbudilo rast in delovna mesta na obeh straneh. Vietnam je drugi največji trgovinski partner EU v jugovzhodni Aziji za Singapurjem. So tudi pred Malezijo, naprimer. Neodvisna presoja učinka, ki jo je naročila komisija, navaja, da bo odprava ovir zelo pripomogla k krepitvi trgovine in študija ocenjuje, da se bodo izvozi v Vietnam povečali za skoraj 30 odstotkov izvoz iz Vietnama pa za skoraj 20 odstotkov. Prav tako je treba gledati širše, kar zadeva naše sodelovanje z regijo. Po Singapurju bo to naš drugi trgovinski sporozum z državo v jugovzhodni Aziji in to je treba obravnavati tudi v kontekstu sodelovanja s to regijo torej in to bo tudi neke vrste osnova za nadaljevanje odnosov v tej regiji. V sporozumih so močne določbe o zaščiti človekovih pravic, naprimer. To je vključeno v preambulo kot univerzalna vrednota in tudi v poglavje o trgovini in trajnostnem razvoju. Tam je nekaj obveznosti na področju standardov na trgu dela, pa tudi druge določbe, naprimer socialna odgovornost podjetij, spoštovanje naravnih virov in boj proti podnebnim spremembam. Prav tako bomo imeli namenski mehanizem za reševanje sporov. Vietnam že spoštuje svoje obveznosti in Vietnam je pred kratkim ratificiral eno od treh temeljnih konvencij ILO, tista, ki še ni bila ratificirana, naprimer na področju kolektivnih dogovorov, govorijo o tem prav ta trenutek v parlamentu. Nekdo je omenil tudi Kitajsko, da je to samo platforma, da je Vietnam samo platforma za Kitajsko za izvoz izdelkov. No, določbe v prostotrgovinskem sporozumu imajo zelo natančne predpise o izvoru. Torej, natančno je zapisano, kaj je izdelek iz Vietnama in kaj je izdelek iz EU, torej kolikšna je vsebnost in kolikšna, kolikšna je stopnja predelave, ki mora biti izvedena, zato da se šteje, da je izdelek iz neke države in to je vključeno seveda v posebno poglavje prostotrgovinskem sporozumu, zato da ne pride do zlorab preferencialnega režima. Konec mesecev, konec meseca smo bili tam, da smo preverili, kakšno je stanje na terenu. Govorili smo o konvencijah ILO ter o dialogu na področju človekovih pravic. Imamo tudi partnerski sporozum ter prostotrgovinski sporozum in sporozum o zaščiti naložb. To pomeni, da je to zdaj naš tesen partner. Naše partnerstvo zdaj temelji na skupnih vrednotah in načeljih, izvajanje pa bo seveda ključnega pomena. Novo izvoljena predsednica je povedala, da bomo imeli posebnega uradnika za izvajanje prostotrgovinskih sporozumov in to bo zagotovilo, da se sporozume izvajajo tako, kot bi se morali. V nadaljevanju bomo poskusili poskrbeti, da se bo sporazum izvajal tako, kot je treba in da bomo še naprej imeli konstruktiven dialog z Vietnamom. Alternativa bi bila, da pač opustimo naš vpliv v tej državi in v ta vakum bi potem vstopile druge države. Hvala lepa in veselim se že sodelovanja z vami. Najlepša hvala obema. Mislim, da sta podala pomembne dodatne informacije naj vas obvestim še, da eh, boste člani odborov AFET in DROA dobili poročilo. 11. novembra je rok za vlaganje amandmajev eh, o petih popovdne, 6. Eh, in 7. pa bomo potem o tem govorili v odboru AFET. No, zdaj pa smo pri osmi točki. Nikola, prosim, pridite naprej. Nikola, prosim, pridite naprej.